tudi potrjeni. Na dnevnem redu je sedaj inštrument za povezovanje Evrope po letu 2020, gre za izjavo eh, komisije, v imenu komisije pa besedo dajem komisarki Bulc, izvolite. Dear president, honorable members. Gospod predsednik, eh, gospe in gospodje poslanci, hvala za to priložnost, da lahko z vami spregovorim o prečakovanjih parlamenta glede instrumenta za povezovanje Evrope po letu 2020. Komisija namerava sprejeti nov predlog CEFA in sicer 6. junija. Večletni finančni okvir je bil sprejet 2. maja. Ta ponuja ključne smernice glede možne oblike in prioritet instrumenta za povezovanje Evrope. No, vsi vemo, da v sektorju prometa in infrastrukture v Evropi potrebujemo veliko naložb. In sicer v obdobju med leti 2021-2027. Pri tem te omrežju bomo potrebovali 350 milijard evrov naložb. Poleg tega se moramo bolj odločno lotiti izzivov glede dekarbonizacije in digitalizacije prometnega sektorja. Čezmejna dimenzija je še vedno v srčju evropske dodane vrednosti. Ampak prav tako potrebujemo učinkovito in sopovezano mobilnost. Biti mora tudi pametna, vzdržna, vseobsegajoča, varna in gotova. Zato predlagam, da bi posodobili instrument za povezovanje Evrope. CEF je med redkimi programi, pri katerih je bil predlagan povečani proračun strani komisije. Imeli smo več predlogov, ampak tu imamo sedaj 42,3 milijard evrov, 30,6 milijard naj bi namenili prometu. Mi predlagamo, da bi ohranili sedanjo proračunsko raven za splošne kohezijsko vojnico, tu imamo 12,8 milijonov in 11,3 milijard. Poleg tega predlagamo, da bi imeli 6,5 milijard evrov proračunov za prometno infrastrukturo dvojne rabe, za civilno in vojaško rabo. Potem bi rada omenila, šest točk, ki jih imamo v resoluciji parlamentu, se mi zdi zelo pomembno. Najprej glede prioritet. Povsem se strinjam s tem, da moramo doseči pravo ravnovesje med razvojem nove infrastrukture in modernizacijo obstoječih infrastruktur. Po eni strani se strinjam s tem, da se moramo osredotočiti na razvoj omrežji, zlasti s poudarkom na čezmejno povezovanje v osrednjih mrežah TNT-ja. Tu potrebujemo kontinuiteto zato da bi zaključili velike projekte, ki jih imamo sedaj v sedanjem programu. Po drugi strani pa potrebujemo močnejšo povezavo, večji podarek na posodobitvi obstoječih infrastruktur. Kajti truditi se moramo tudi glede Eratamaseja, Cizarja, zato da bi zaključili izvajanje digitalizacija je tudi nekaj, kar moramo nadalje podpirati želimo mobilnost povezati s povezanimi avtonomnimi vozili. Potem potrebujemo modalno integracijo in nove mobilne storitve. Istočasno hočemo, da bi naša omrežja postala bolj varna in bolj odporna na podnebne spremembe in na naravne nesreče. Pri teh temah imamo veliko zemljepisnih razlik, med celovitim in osrednjimi omrežji, ampak mogoče te razlike niso vedno pomembne. Tako da načrtujemo, da bi predlagali celovita omrežja, ko je to pač primerno. Ampak to lahko dosežemo le skupaj, z ekipnim trudom. In to me privede do druge točke, do sinergij med prometom, energijo in digitalnimi sektorji. Recimo pri avtonomnih vozilih tu bomo imeli več možnosti za te sinergije. To je zelo pomembno, kaj ti potrebujemo okvir, ki bo tako odprt kot sreda za sinergije. Ampak zato moramo najprej imeti seznam prioritetnih področji. Času izvajanja je to treba sestaviti za dosno prožnostjo. Potem tretja točka, ki bi omenila, glede kohezijske ovojnice. Na podlagi prvih pozitivnih izkušenj je komisija predlagala, da bi iz kohezijskih skladov prenesli 11,2 milijarde evrov. V CEF za izvajanje in neposredno upravljanje skladno s CEF pravili. Sveda bi veljalo tudi sofinanciranje pri koheziji, ampak razmišljamo tudi o tem, da bi imeli višjo stopnjo pri čezmejnih povezavah. Četrtič, na kratko bi rada omenila, Invest EU in Blending. Komisija je predlagala te instrumente zato, da bi povezala obstoječe finančne instrumente v eno samo naložbo, ki se imenuje Invest EU. Tu bomo imeli posebno dimenzijo za infrastrukturo. Ta bo dopolnila CEF in po drugi strani CEF ne bo več imel specifičnih finančnih instrumentov glede blendinga, mešanja pa moramo ohraniti možnost nepovratnih sredstev v InvestEU, ampak ta sredstva je treba povezati z drugimi nefinančnimi instrumenti, recimo s komercialnih ali drugih nacionalnih promocijskih bank. Pri peti točki bi se osredotočila na nov vidik CEFA, na vojaško mobilnost. To je pomemben vidik nove pobude, ki smo jo predlagali na področju obrambe. Predlagani proračun je 6,5 milijard evrov. Tega bi izvedli preko CEFA, zato da bi podpirali civilno prometno infrastrukturo in da bi lahko sprejeli vse zahteve glede mobilne infrastrukture. To so naložbe, ki so potrebne za vojaško mobilnost, ampak s tem moramo tudi izpolniti vse potrebe civilne mobilnosti. Na koncu še zadnja šesta točka glede energije. Podnebne zahteve Evropske unije potrebujejo toliko naložb, kot še nikoli prej. Treba vlagati v te infrastrukture, zato da bi lahko omogočili dekarbonizacijo energetskih sistemov. Električna omrežja bodo morala biti okrepljena in to znatno. Potem jih je treba digitalizirati. Potrebujemo pametne sisteme. Nekatera omrežja se dan spremeniti zato, da bi imeli sintetični plin ki bi se proizvajal s presežkom energije. Zato potrebujemo ciljno usmerjeno finančno pomoč, da bi imeli potrebne naložbe. To bo pomembno, ko infrastruktura obsega tudi pomembne eksternalije, varnost dobave, solidarnost ali inovacije. CEF ima vedno večjo vlogo, vedno bolj pomembno vlogo. Zato potrebujemo ambiciozno finančno vojnico, kot tudi podporo sinergijam, ki sem jih že omenila, kjer imamo stične točke med prometom, energetiko in digitalizacijo. CEF bomo potrebovali tudi za podporo drugih naložb in projektov, da bi poskrbeli za energetsko varnost. Torej, pred nami je ambiciozen, a realen cef v prihodnosti. Upam, da lahko računam na vašo podporo v Evropskem parlamentu, da gremo lahko naprej skupaj. Hvala. Hvala lepa. Prehajamo na govornike v imenu političnih skupin. Najprej v imenu ELS, gospod Marinesko, minuta in pol, izvolite. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, Hvala, gospod predsednik, gospa komisarka, hvala za vse te informacije, ki si jih predstavila. Tako da je seveda jasno, da ko govorimo o prometu, infrastrukturi, energetiki, vse to je izhodišče za gospodarski razvoj. CEF je del tega. Finančno delo je pomembno. V komisiji, v državah, vidimo uspešne projekte, naložb, videli smo veliko naložb, tudi v železniškem sektorju, v letališčih, druge. Zato me preseneča, ko vidim te zneske, ki so se dodelili temu instrumentu v obdobju po letu 2021. Kaj ti? Tudi če imamo še vedno nekaj zmede pri predstavljenih številkah, če imamo razlike pri cenah, gre tudi za povezovanje vojaških infrastruktur, kot ste rekli. Upam, da bo uredba pojasnila to zmedo. Ampak naj spomnim še na nekaj. Komisija je predlagala 50 milijard leta 2011. Sedaj pa predlaga nižji znesek in to je manjši znesek od tega, kar imamo sedaj v sedanjem finančnem okviru zlasti pri prometu. Glede energetike vidimo nekaj izboljšav, kot tudi pri telekomunikacijah. Ampak do 6. junija, ko ste rekli, da ne bi predstavili ta predlog, se morate potruditi, da bi spremenili te številke in da bi podprli tudi prometne infrastrukture. E Hvala lepa v imenu skupine SD v Evropskem parlamentu. Gospa Ajala Sender, ena minuta, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Številni tu bi raje delali skupaj, ne pa da gospod Marinescu dela ločeno. Radi bi imeli skupna stališča v parlamentu, ker potrebujemo trdno infrastrukturo, trdno politiko, instrument. Predhodni instrument je bil uspešen, obupno potrebujemo naložbe v evropske infrastrukture, že deset let je tako. Vidimo, kakšna je dodana vrednost naložb in hvala enemu za vas trud. V prihodnem obdobju moramo biti tudi realni. Sedaj vidimo znižanje za 12 do 13 odstotkov, to je treba povedati na glas. In treba se boriti za to, da bi ponovno imeli ta sredstva potrebujemo nujne sinergije med prometom in energetiko. Čista vozila se že proizvajajo, ampak vse pa še ni jasno v tem sektorju, tako da potrebujemo tudi izvajanje pri nacionalnih programih, kajti izvajanje je pomembno. Včasih se tu ne upošteva evropske zahteve. Tudi to je nujna zadeva. Hvala. Hvala v imenu skupine EKR, gospod Zlotovski, ena minuta. Hvala, gospod komisar. Spoštovana gospa komisarka, zelo me veseli, da ste prepoznali ta program povezovanja Evrope kot zelo pomemben program. Gre za inštrument, ki dobro služi integraciji in modernizaciji infrastrukture v Evropski uniji vprašanje glede njegove prihodnosti po letu 2020, pa je v bistvu vprašanje o transevropskih omrežjih in eh, z njim eh, povezanimi projekti. Še vedno ni jasno stabilno financiranje tega inštrumenta v novi finančni perspektivi in eh, zato mislim, da moramo storiti nekaj več. Razvoj avtonomne mobilnosti, cel svežen ambicioznih ciljev, ki se jih je komisija zastavila v tretjem svežnju mobilnosti. Inštrument eh, CEF eh, seveda ne more zagotoviti financiranja vseh eh, inštrumentov. Inštrument za povezovanje Evrope ne more biti žrtev iste politike vrčevanja, kot smo imeli v preteklosti. Z drugim besedami, več denarja, gospod komisarka. Hvala lepa. Besedo sedaj dobi podpredsednik Telička v imenu skupine ALDE. Hvala lepa, predsedujoči, gospa komisarka. Veselim se jutrišnjega pogajanja, jutrišnjih pogajanj o predlogu resolucije s kolegi. Pripričani smo, da bo dokument dober in da ga bo komisija vzela resno, da bo to za vas podpora pri vaših prizadevanjih, ki bo upoštevala vse izzive in tudi negativne signale in sporočila. Eden je bil že omenjen. Instrument CEF je zgodba o uspehu in vsi ga podpiramo, ampak seveda si moramo pogledati, kako se dodeljuje finančna sredstva. Glede na to, da imamo na, v poprečju 13-stotno znižanje proračuna predvideno in tega ne razumemo. izboljšali bi lahko ocenjevanje dejanskega napredka, ki je bil dosežen, tako da bi lahko našim državljanom pokazali, kaj je bilo narejenega. Da ne pokažemo samo, koliko denarja je bilo dodeljenega, ampak kaj je bilo dejansko narejeno. Tri stvari. Kakšen je odnos z, s programom obzorje 2020? Kot drugo, ja, za blending, za mešanico ukrepov. In kot tretje, menim, da moramo razumeti, da gre predvsem za uporabo teh sredstev. Uporabiti jih moramo, drugače jih bomo izgubili. In zato je to zgodba o uspehu. Hvala. Ja, ja, Hvala. Besedo bi gospod Sidi Kjotis v imenu skupine GUE NGL. Ena minuta, izvolite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 Junckerjev sklad vlagale tam, kjer želijo imeti naložbe zasebni vlagatelji. Denar se ne sme uporabljati le za vojaške infrastrukture, prav tako, zato da bi lajšali le vojaško mobilnost, kot je komisija to omenjala ampak je treba spodbujati koristne programe za celotno družbo, ne le za vojsko, da bi ustvarjali nova, visoko kakovostna delovna mesta ob spoštovanju okoljskih pravil. Treba se je potruditi, da bi zmanjšali razdalje, ki jih imamo v nekaterih evropskih regijah. Per un minuto, prego. Hvala, zdaj pa so tva nekap, eno minuto imate na voljo. Hvala lepa, predsedujoči. Danes govorimo o zelo uspešnem programu. To je instrument za povezovanje Evrope. Ta ne obravnava samo prometa, ampak tudi energetiko in telekomunikacije. V prejšnjem obdobju je se je pokazalo, da je to eden najboljših investicijskih programov Evropske unije. Tu ne govorimo o subvencijah ali financiranju strani pristojnih organov, ampak vlagamo v prihodnost Evropske unije. Namen te razprave danes je, da spodbudimo komisarko Bulčevo da naredi zadnji korak, zadnji preskok v novo, na novo stopnjo v tem programu, pri tem instrumentu. Toliko od mene zaenkrat ob tej pozni uri. Hvala lepa, zdaj pa gospode Monte. Presidente. Hvala, gospod predsedujoči, gospa komisarka. Razprava o mehanizmu za povezovanje Evrope lahko teče le na dolgi rok. Zelo dobro vemo, da ko govorimo o infrastrukturnih projektih, potrebujemo natančno načrtovanje in eh, zaprte finančne konstrukcije. Zato upamo, da bo CEF eh, ne le obnovljen, ampak tudi okrepljen, da vsaj lahko zaključimo projekte iz osrednjega omrežja TNT. Poglejmo samo Italijo, kjer je kar nekaj denarja namenjenega za potem financiranje EFSI-ja. Gre za investicije v fizično infrastrukturo in bolj kot dekoli prej potrebujemo omrežje, ki bo varno, potrebujemo razvoj, rast eh, tudi v najbolj oddaljenih regijah in Evropa mora imeti nadzor ne nad svojimi koridori, ampak na splošno nad svojo logistično mrežo. Hvala. Hvala lepa. Besedo dobi gospod. Eh, Masimiliano Salini, ena minuta. Hvala lepa, gospod predsedujoči, lep pozdrav, gospa komisarka. Resolucija, ki jo predlaga kolega Barenesku o inštrumentu CEF, je dejansko usmerjena v eno apsolutnih prioritet Evropske unije. Zagotoviti povezljivost in jamčiti inovacije. To je bila ta prednost CEF-a v zadnjih sedmih letih, da se zagotavlja izjemno spodbudo za infrastrukturne investicije, kar pomeni tudi velik prostor za razvoj in inovativnost tudi na področju alternativnih goriv, na področju digitalizacije, dekarbonizacije. Torej gre za načrt, ki je celovit in ki je uspešen in zato ni upravičeno zmanjševati ob vsega sredstev. Rad pa bi dodal še nekaj. Ne gre zgolj za količino sredstev, ampak tudi za uh, samo tipologijo in strukturo mehanizma. Kaj ti ta, ki je delovala, to velja ohraniti. Potrebujemo neodvisen upravni uh, odbor in to mislim, da je tudi nekaj, če mora poveriti našo pozornost. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj odpiram prosto razpravo, dobil sem pet prošen za besedo, vsi boste dobili besedo. Najprej gospod eh, Milan Mon, izvolite. Senjora komisarja, las infrastruktura za transport. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisarka. Prometna infrastruktura je bistvenega pomena v Evropski uniji in to je eden najvidnejših načinov, kako lahko deluje Evropska unija. Izboljšati je treba infrastrukturo, okrepiti konkurenčnost, izboljšati ozem, ozemensko kohezijo in izboljšati delovanje notranjega trga. Povezovanje Evrope je treba okrepiti tudi na področju prometa, tako da bomo do leta 2030 izpolnili glavne cilje prometne politike. Izboljšati pa je treba tudi povezljivost med pristanišči in mesti na Atlantski obali Evrope. Kar pomeni, da moramo v Evropski Atlantski koridor dodati nove sekcije, nove odseke. Atlantske koridorje moramo upoštevati pri nadaljnih predlogih. In to bo zelo vplivalo na severovzhod Iberskega polotoka. To so zelo pomembne pobude. Hvala. E Hvala lepa. Zdaj pa gospod Marijas. Hvala, predsednik. Instrument za povezovanje Evrope je zelo pomemben instrument. Tako bo tudi po letu 2020. Ampak potrebujemo kapital, naložbe, treba govoriti o težavah, ki so povezane z mobilnostjo in inovacijami. Treba je pomagati tistim državam, ki so nekoliko izolirane, kot je moja država, Grčija, ki je res na robu Evropske unije. Tu imamo tudi otoke v Gejskem morju ki so nekako ločeni od Evropske unije. Zato je treba krepiti pomoč in treba zmanjševati stroške v prometu, potrebujemo tudi zelene programe v okviru regionalnega razvoja. Posodobiti moramo infrastrukture, ki že obstajajo. Hvala. Hvala lepa. Besedo za Luaga, izvolite. Bueno, podríamos llamar al fondo Conectar Europa el fondo. Dobro, instrument za povezovanje Evrope bi lahko imenovali tudi sklad za postavljanje nekoristne infrastrukture. Naj razložim, 1,3 milijarde evrov za onesnaženje s plinsko infrastrukturo Večino gre za električno omrežje in infrastrukturo med Francijo in Španijo in te povezave so prijele več kot 500 milijonov evrov, več kot 6 tisoč prebivalcev pa se je pritoževalo nad tem električnim omrežjem. Ljudje morajo to plačevati pa ne dobijo tistega, kar bi morali. Sami regulatori pravijo, da bodo povečali tarife, da, ker se bodo povečali stroški in to ne spodbuja uporabe obnovljivih virov energije. V primeru Katalonije smo videli, da je bilo šestkrat več omejitev za postavitev veternih elektran. Razmisliti moramo o razogličenju infrastrukture. Zdaj pa gospod Novakov. Hvala lepa, predsedujoči. Menim, da ne potrebujemo proračuna za oglaševanje Evropske unije. Dovolj je, da sporočamo o uspehih, ki smo jih dosegli v okviru instrumenta za povezovanje Evrope. Prej je bilo več politike kot asfalta, zdaj pa se vsi strinjamo, da je največji vzrok, za avtomobilske nesreče v oskih grlih. Najti moramo rešitev za ta oska grla in to lahko naredimo v okviru instrumenta CEF. Vsi se strinjamo, da potrebujemo polovico milijard za, in trilijonov za to infrastrukturo, ampak vseeno mislim, da lahko ta denar bolje izkoristimo. Zdaj pa je treba priznati, da smo v okviru instrumenta CEF dosegli velik napredek in ustvariti moramo dodatne instrumente, dodatna urodja za to, da bi pripravili države članice, da zaključijo omrežje TNT čim prej. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa Pimento López. Hvala lepa, predsedujoči. komisija želi olepšati rezultate. Instrument, kot je ta za pozvanje Evrope, je zagotovil tudi priložnosti za zasebno, zasebne naložbe. Pripomogel je k oblikovanju in skoraj dokončanju omrežja TNT. Vendar pa to predstavlja povišenje stroškov za naše državljane. Če si pogledamo, kakšni so načrti za kohezijsko politiko, vidimo, da tam ni posebnih pogojev povezanih s tem. Države, kot je Portugalska, si želijo močnih javnih naložb. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa komisarka Bulc. Izvolite. Predsednik, poslanke in poslanci, hvala lepa za te povratne informacije, ki kažejo, da obstaja splošna pripravljenost, da ukrepimo instrument CEF tudi po letu 2020 v smislu proračuna in prednostnih nalog. Obdobje po letu 2020 bo ključnega pomena za uspešnost delovanja jedrnega omrežja TNT. Rok je 2020. Ta instrument bo močno prispeval k izpolnjevanju teh ciljev. Zabeležila sem si vaše interese, prednostne naloge in, in želje po sinergijah za infrastrukturne projekte. Naj se odzovem na nekaj vaših pripom. Najprej glede proračuna za instrument CEF. Predlog za večletni finančni okvir postavlja ambiciozne načrte za instrument CEF. Ta je eden redkih programov z okrepljenim večjim proračunom, ki znaša 30,6 milijard za obdobje 2021 do 2027, več kot v sedanjem obdobju. Ne le, da je večletni finančni okvir ohrani obstoječe elemente v kohezijski ovojnici, smo CIF okrepili tudi z vidika vojaške mobilnosti težkih časih, ki smo mu priča, tudi zaradi Brexita, je, so pokazali, da je instrument CEF vseeno pomemben instrument, ki prispeva k dodajanju vrednosti notranjega trga Evropske unije. Sredstva namenjena za vojaško mobilnost so namenjena za civilno infrastrukturo in okrepljena tudi za vojaško mobilnost. Pri sinergijah pa takole. Med prometom, energetiko in digitalnim sektorjem. Tu bomo imeli skupni program, ki se bo skupno financiral in imel bo možnost, da bo uporabil najvišjo stopnjo sofinanciranja v zadevnem sektorju. Določili smo merila v okviru katerih bodo potekale in se dosegale sinergije. Naj ponovno povdarim, da bo načelo uporabi ali izgubi še vedno veljalo. Tudi naprej, tudi zaradi tega smo dosegli toliko v zadnjih nekaj letih. In mogoče še zadnjo pripombo glede prednostnih projektov. Številne države članice so predlagale nove odseke, vendar nismo mogli vseh želja izpolniti. Številne odseke pa bomo tudi izgradili, ampak le tiste, ki so v skladu s prilogo zadevne uredbe. Na koncu se vam zahvaljujem za to, da ste mi omogočili, da predstavim začetno strukturo našega predloga, ki ga bomo predstavili v prvem tednu junija. Hvala za vašo podporo. Prosila bi vas, da še naprej kažete tako konstruktivno podporo v naslednjih mesecih, tako meni kot kolegom, ki se ukvarjajo in so pristojni za digitalni sektor. To je namreč zelo pomemben dosje. Hvala. Hvala, ste zaključili z razpravo.